posredoval dva popravka skladno s členom 231.4 poslovnika. Se to vrstni popravki obravnavajo kot sprejeti, razen če v 24 urah po objavi politična skupina oziroma število poslancev, ki je predstavljajo vsaj minimalni prak, ne zahtevajo, da se da to na glasovanje. Popravki so na voljo na spletnem strani plenarnega zasedanja, naslov pa bo objavljen v zapisniku te seje.